resoluciji. Glasovanje bo potekalo po razpravi. S tem smo prišli do konca te razprave. Čaka nas obravnava naslednje točke in to so množična grobišča pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitju na zasedenem delu Cipra. Naj še enkrat povem, da smo si nakopali nekaj zamude tako da v tem primeru ne bomo dovoljevali postopka modrega kartona. Preskočili bomo tudi postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Želimo namreč, da bomo končali še pred glasovanjem. Nažalost eh, bomo pač danes postopali tako. Upam, da se s tem strinjate. Sedaj pa, gospa Keller, za eno minuto. Zelo strok bom. Eh, pri času. Eno minuto imate. Hvala lepa. Več kot 2000 pogrešanih oseb iz Grčke in turške skupnosti na Cipru je odprta rana za vse družine, ki želijo končno vedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi ljubljenimi. Prav tako pa je to ovira za proces sprave na Cipru. Eh, treba je odkriti vse množične grobove in identificirati umrle. Nujno potrebujemo dostop do vseh eh, množičnih grobov na Cipru, eh, torej gre za odbor za pogrešane osebe na Cipru ta potrebuje finančno in politično podporo Evropske unije. Ni mi jasno, zakaj je samo devet držav članic podpisalo konvencijo ZN o pogrešanih osebah. Države članice bi se morale upreti tej hudi kršitvi človekovih pravic. Hvala. Um, Najlepša hvala, gospod Marijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči drama, ki spremlja družine izginulih eh, na Cipru, je grozna. Ljudje so izginili pred 40 eh, leti. Leta 1974 je Turčija nezakonito zauzela del Cipra. Nekateri ljudje so izginili brez sledu. Odkrita so bila nekatera množična grobišča, kot naprimer uh, eh, grobišče Aša pri Ornitju. Gre za desetine izginulih in uh, spoštovati moramo tudi odločbo sodišča za človekove pravice zoper Turčijo. Identificirati moramo vse izginule. Govornik je prekinjen. Gospa Vikstrom za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V Antigoni, ki jo je leta 442 pred eh, našim štetjem napisal Sofoklej, najdemo zgodbo o bratu in sestri. In podobna zgodba se odvija danes na Cipru. Očetje in mame, brati in sestre poskušajo narediti vse, da bi našli eh, posmrtne ostanke svojih ljubljenih. In ta zgodba se odvija v leta 1974 naprej množična grobišča je treba odpreti in identificirati preminule, tako da bodo lahko ljudje končno pokopali svoje ljubljene. Hvala. Un minut. Gospod Korao, za eno minuto. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Družine približno 2000 izginulih ki jih na Cipru pogrešajo že od leta 1974, imajo pravico izvedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi bližnjimi. Pomembno je, da končno dobijo te podatke, da izvedo, kaj se je zgodilo. Le tako se bo lahko nadaljeval proces sprave na Cipru. Odbor eh, ki je zadolžen za to, upravlja odlično delo, ampak sodelovati mora z vsemi. Tudi Turčija mora upraviti svoj del naloge. Evropska unija uh, financira Turčijo v postopku pristopa k Evropski uniji in tudi zato jih moramo pozvati k pomoči. Gospod Hadži Georgijev za minuto in pol. Najlepša hvala. že desetine let poskušajo ciprčani najti izginule državljane. Vse to je zelo humano. Odkriti želijo, kaj se je zgodilo in poskrbeti za konec te zgodbe za družine. Želimo pozvati Turčijo, da pomaga pri iskanju teh eh, izginulih, ubitih oseb. Odkriti, odpreti morajo svoje arhive, tako da bomo vedeli, kje iskati tudi svet pozivamo, da pomaga preiskovalni komisiji, tako da bo ta lahko preprosto in eh, enostavno opravljala svoje delo. Najti je treba vse žrtve eh, ciprske tragedije, tako grške kot turške ciprčane. Zahvaljujem se tistim, ki delajo v tej smeri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 Kršitev človekovih pravic je, če posmrtnih ostankov človeka ne obravnavamo z vsem spoštovanjem. To sporočilo je poslala tudi Sofokleva Antigona. Prav tako je nujno potrebno, da svojci vedo, kje ležijo posmrtni ostanke njihovih ljubljenih in morajo zvedeti tudi, na kakšen način so umrli. Zato gre pri tej resoluciji. Um, obstaja sum, da so, bili, da so bile na Cipru te pravice kršene in to je treba raziskati. Samo na ta način eh, bodo lahko svojci končno našli mir. Um, v Antigoni je zapisano uh, ne, da sovražimo, zato da ljubimo, obstajamo. Teo, gospod Teo Haros, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vojni zločin, ki ga je izvedla turška eh, vojska leta 1974 in eh, vsi umrli, ki so bili zakopani v množičnih grobiščih, to so vprašanja, ki se jih danes eh, dotikamo. turška vojska je nekatere nedožne civiliste prenesla na druge kraje. Pozivamo Evropski parlament, da pozove Turčjo, da ta preneha s prenašanjem eh, okosti, da odpre vojne cone in da dovoli dostop do eh, izgubljenih. Gospod Kristoforu, najlepša hvala. Turčija krši mednarodno pravo in zaseda del naše države. Najhuje pa je, da so številni ljudje izginili pred 40 leti. Turčija mora odpreti svoje arhive. Ugotoviti moramo, kje so množična grobišča. Turčija pravi, da imajo strateško vojno cono, številni ljudje so izginili brez eh, sledu. Turčija ne spoštuje niti mrtvih in to je Turčija, ki želi postati članica Evropske unije. To je Turčija, ki prejema našo pomoč. Govornik je prekinjen. Domnul Papadakis, un minut. Mikrofon gospod Popadaki za eno minuto. Najlepša hvala. Človeške tragedije ne poznajo eh, različnih držav in rast. To, kar se je zgodilo na Cipru, je zločin zoper človeštvo. 40 let po okupaciji eh, Cipra strani Turčije še vedno nimamo odgovora, še vedno ne vemo, kje so izginuli ljudje. Družine izginulih se sprašujejo, kaj se je zgodilo njihovim bližnjim. Evropa si ne more zapirati oči. Pozvati moramo Turčijo k sodelovanju, pomagati morajo pri eh, iskanju teh izginulih. Ne gre za vprašanje politične igre. Gre za to, da se moramo pokloniti eh, umrlim in jih spoštovati. To je bistvo naše družbe. Politika ne sme biti pomembna. Gospod Tenak. Najlepša hvala. Leta 2011 je nastala deklaracija o delu eh, komisije, ki išče izginule na Cipru. Danes govorimo o štirih množičnih grobiščih v Aši pri Onitiji. Tam naj bi bilo zakopanih 106 posameznikov. Nekateri njihovi ostanki naj bi bili prenešeni na druge kraje ali pa uničeni. Gre za skrivanje dokazov. Evropsko sodišče za človekove pravice je že pozvalo Turčijo, da pomaga pri identifikaciji izginulih in preminulih in da ugotovi, zakaj so umrli. Družine bi lahko tako končno po 41 let izvedele, kaj se je zgodilo njihovim bližnjim. Turčija mora omogočiti tudi dostop do uh, vojaških con na severu otoka in identificirati vsa grobišča. Najlepša hvala. Gospa Anderson, z eno minuto. Hvala lepa. Veliko je podobnosti med eh, Ciprom in Irsko. Oboje sta otoka, ki trpita zaradi dediščine razdelitve, zaradi tuje okupacije in konflikta. Zato je resnica in sprava tako pomembna na Cipru, kakor tudi na Irskem. Evropsko sodišče za človekove pravice je v svoji sodbi o pogrešanih osebah na Cipru ugotovila, da turške oblasti niso uspele izvesti eh, učinkovite preiskave tega primera in to predstavlja kršitev drugega člena konvencije. Podobno velja tudi za britansko vlado, ki ni preučila državnih umorov na Severnem Irskem, tudi umor 39-letne odvetnice Pat Fjukane. Eh, danes je 26. obletnica njenega umora. Če želimo doseči spravo na Cipro, mora Turčija razkriti resnico o pogrešanih Ehm, in eh, prav tako je treba odkriti vse množične grobove. Potrebna je učinkovita preiskava eh, v skladu z eh, drugim členom konvencije. Gospod Kastaldo je naslednji. Hvala lepa. V množične grobove lahko pokoplješ številne mm, posmrtne ostanke, ampak sprašujem se, kako Globoki so ti grobovi, da smo pozabili na te žrtve. Še vedno obstaja družine, ki so obupane, ker ne vedo, kaj se je zgodilo za njihovimi svojci. Morda bodo eh, se lahko vsaj malo s tem pomirili, če bodo vedeli, kaj se je zgodilo za njihovimi, eh, za njihovimi pogrešanimi. Turčija mora odpreti arhive in eh, preiskati te množične poboje. Zahtevati moramo sodelovanje in zaveze, ne pa sramotno tišino. Nikoli ni prepozno za spravo. Hvala lepa, gospod Ferron. No Domnul Ferran, un minut. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje množičnih grobišč je bistveno. Gre za okupacijo Cipra strani Turčije. Turčija je prav tako kriva za te dogodke. Gospod Verhofstadt, ki je bil premije Belgije takrat, je stisnil roko Eh, Erdogana, ko so se pogovarjali o pristopu Turčije k Evropski uniji. Danes imamo zgolj eno rešitev. Končati moramo pogajanja s Turčijo o vstopu v Evropsko unijo. Hvala. Polčak, Gospod Polčak. Pane predsedo, ja, in v tomhle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi podariti naslednje. Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo, da je Turčija kršila pravice tistim, ki so izgubili svoje ljubljene. Turčija tudi ni plačala očkodnine, eh, kot je, kot je naložilo Evropsko sodišče za človekove pravice. To je škandalozno. Ta država je podpisala konvencijo ZN o človekovih pravicah. Po drugi strani pa tudi ne priznava Cipra in noče plačati očkodnine žrtvam. Mislim, da Evropska unija plačuje dovolj denarja Turčiji, eh, zato da bi Turčija lahko plačala tudi očkodnino za te žrtve. Gospod Jakijevič je naslednji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 um, ehm, 106 ljudi je umrlo na območju vasi Aša. Evropsko sodišče za človekove pravice je zaradi tega obsodilo Turčijo, ampak Tur eh, Turčija še vedno ne želi razkriti informacij v zvezi s tem. Turčijo moramo pozvati naj to končno stori, najti moramo rešitev tega tragičnega problema. Ti izginuli niso bili na ustrezen način pokopani. Obe strani pozivamo k temu naj ukrepata. Hvala lepa. turška okupacija 40 odstotkov ozemlja Cipra pomenijo hudo kršitev mednarodnega prava. Evropsko sodišče za človekove pravice je zaradi tega obsodila Turčijo. Ta okupacija je pomenila tudi hude vojne eh, zločine. Več kot tisoč eh, ljudi je izginilo, je pogrešanih. Ampak um, ti zločini niso bili kaznovani. Pa ne samo to. Turčija je te zločine celo prekrila. Videli smo, kaj se je zgodilo v vasi Aša. Turške oblasti so tam izkopale posmrtne ostrove Eh, ostanke za to, da bi jih pokopali nekje druge. Gospod Karver. You, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, ni hujše osebne drame, kot pa to, da ne veš, kaj se je zgodilo za tvojo ljubljeno osebo. Um, odbor za pogrešane osebe je bil vzpostavljen um, let, pred 40 eh, leti in identificirali 1568 pogrešanih. Eh, če želimo prinesti delno spravo za družine teh izginulih ciprčanov, eh, moramo, se, moramo na drugačen način pristopati k tej tragediji. Ciper mora slediti zgledu Južne Afrike, ki je ob koncu apartheida vzpostavila odbor za spravo in resnico. Rešiti je treba vprašanja okrog eh, teh množičnih grobov in vedeti moramo, kje se nahajajo posmrtni ostanki pogrešenih ljudi. Hvala lepa. Gospod Funtulje se naslednji. Dobro, Funtulje. Kjer je sin Adelfi? A vta je ja, kapju... Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Eh, za nekatere izmed vas so to morda samo grške črke na papirju, ampak ta imena pripadajo očetom, otrokom, bratom. Večina jih je prihajala iz Azije in znašli so se v sredi viharja v tej turški okupaciji. Številni ljudje so bili hladnokrvno usmrčeni. 84 eh, prebivalcev vasi Aša je izginilo za zmeraj. In uh, ti zločini so do današnjega dne ostali nekaznovani. Turki niso spoštovali mrtvih, prestavili so posmrtne ostanke prebivalcev vasi Aša, skrili so jih v vodnjake in v druge množične grobove, zato da jih eh, ne bi nikoli več našli. Gospod predsedujoči prekinja, gospod komisar Stiljanidis. Prosim, preden dam besedo komisarju, bi vas naprosil, da ste tiho, zato da bomo slišali to, kar ima povedati komisar. Predsednik. Hvala lepa. Spoštovani poslanci, visoka predstavnica Federika Mogherini me je prosila, naj vam predam to sporočilo v njenem imenu. Evropska komisija se zaveda človeške razsežnosti in posledic tragičnih dogodkov iz leta 1963, 1974 in. Um, Um, zlasti problema pogrešanih oseb zaradi tega je na Cipru še vedno nemogoča sprava. Družine ne morejo pustiti za seboj te boleče preteklosti. Družine morajo nujno izvedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi, eh, z njihovimi dragimi. Komisija je zavezana podpori odbora za pogrešane osebe ki, ga, ki deluje pod okriljem ZN. Um, ta odbor z svojim humanitarnim mandatom omogoča tolažbo družinam pogrešanih oseb. Uh, odbor se je izkazal za učinkovit inštrument spodbujanja zaupanja med obema skupnostima. Na ta način ta odbor prispeva tudi k dosegi sprave na Cipru. Evropska unija je trenutno glavni vir financiranja tega odbora. Od leta 2006 smo prispevali 14 milijonov evrov za delo tega odbora. Eh, to je v pristojnosti moje kolegice komisarke Korine Kretu. Evropska komisija je še vedno zavezana podpori eh, dela odbora za povežane osebe. Dali bomo na voljo še 2,5 milijona evrov v letu 2015. Prav tako smo se želeli zahvaliti Evropskemu parlamentu, ki je v zadnjih letih poskrbel za dodatno financiranje odbora za pogrešane osebe v tem smislu se želim pokloniti predvsem pa na Jotisu Dimitriju, Janisu Kasolidisu, eh, Klantu in Posodilu. In želim se zahvaliti tudi eh, poslancem Bögijem, Teoharis in pa Hadžergiju. Komisija se strinja s tem, da bi vse udeležene strani lahko naredile več za to, da bi pojasnili, kaj se je zgodilo z temi pogrešanimi osebami. Istočasno pa so preiskave otežene, saj ni svežih informacij in uh, eh, potencijalna nahajališča grobov so težje dostopna. Uh, Zato mm, je treba odboru za pogrešene osebe omogočiti neoviran dostop do vseh arhivov in vojaških območij. Evropska unija redno poziva Turčijo naj eh, spoštuje svoje zaveze. Spoštovani poslanci, vprašanje pogrešanih oseb je humanitarno vprašanje tukaj treba poskrbeti za eh, obsežno, izvedljivo in trajno spravo med grško in eh, turško skupnostjo na Cipru. Treba je ponovno zagnati pogovore med obema stranema pod okriljem ZN podpiramo prizadevanja Espena Barta Ajta, posebnega odposlanika Združenih narodov, ki skuša najti um, rešitev za te probleme in nudi podporo obima skupnostima. Hvala lepa, dobili smo sedem pobud za resolucije. Razprava je sedaj zaključena in uh, ne budemo bomo začeli z glasovanjem. înainte de a trece la votare am o solicitare Preden gremo naprej eh, glasovanju imam prošno gospe Forenca iz skupine GUE izvolite gospa Uh, ieri sono morti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj smo slišali, da je 300 ljudi umrlo ob obalah Lampedusa.